Sedaj pa imamo na dnevnem redu kratko poročilo gospe Campaci v zvezi z duševnim zdravjem. Štiri minute, gospa poročevalka. Gospod predsedojoči, gospod komisar, spoštovane kolegice in kolegi. Danes se vedno bolj zavedamo, da ni zdravja brez duševnega zdravja. Tega se zavedamo in vemo, da se problemi z duševnim zdravjem vedno pogosteje ponav, pojavljajo in da je to odvisno od družinskega in poklicnega okolja. To pa je povezano tudi s celotno družbo. To ima človeške in gospodarske posledice. Ena četrtina prebivalstva je imela enkrat v življenju opravka z duševnimi težavami. Depresija je ena najpogostejših moten in do leta 2020 bo to verjetno najpogostejša bolezen v razvitem svetu. V Evropski uniji vsako leto naredi 59 tisoč ljudi samomor in 90 odstotkov tega se prepisuje duševnim motnam. Ogrožene Izločene skupine so v glavnem invalidi in eh, pri teh ljudeh obstaja največja verjetnost, da bodo trpeli za duševnimi boleznimi. Poleg tega se prebivalstvo stara in zato prihaja vedno pogosteje do neurodegenerativnih bolezni. Prepričani smo, da potrebujemo skupno ukrepanje za to, da bi bili kos tem težavam, ki zadevajo vse. Zaščititi moramo duševno zdravje in poskrbeti moramo za to, da se ščitijo tudi pravice duševno bolnih in njihovih družinskih članov. Izhajamo iz tega, da bi morala država zagotoviti zaščito. Zelena knjiga Evropske komisije predstavlja prvi korak. Drugi korak pa pomeni konferenca Evropskega parlamenta skupaj za duševno zdravje in dobro počutje. Takrat je bil sprejet tudi Evropski pakt za duševno zdravje in dobro počutje. Odbor za okolje je soglasno sprejel to poročilo in sprejeta so bila tudi številna priporočila za duševno zdravje in dobro počutje. Gre tudi za preprečevanje socialne izključenosti in, in diskriminacije. Potrebno je zagotoviti zadostna zdravljenja in pa tudi psihološko zdravljenje za pacijente in za njihove družinske člane poudarjamo, da potrebujemo dostopne in obsežne ter učinkovite storitve duševne oskrbe. Potrebujemo tudi sodobno zakonodajo z tega področja. Zelo pomembno je, da so ljudje deležni ustrezne izobrazbe in tudi ustreznega usposabljanja potrebujemo tudi podporo v našem okolju, to zlasti velja za ogrožene skupine. Hkrati pa je treba delati tudi na preprečevanju eh, duševnih bolezni. Zato potrebujemo ustrezne družbene ukrepe. Potrebujemo ustrezne ustanove za zastopanje duševnih bolnikov. Potrebujemo platformo, ki bo spremljala izvajanje pakta za duševno zdravje in dobro počutje. Potrebujemo nadaljni razvoj in pa ustrezna omrežja, zato da bi bolje ocenili potrebe na nacionalni in evropski ravni. Hkrati smo izdelali predloge na petih prioritetnih področjih pakta. V tem okviru povdarjamo, da potrebujemo preprečevanje in da je potrebno tudi preprečevanje eh, samomorov. Zato so potrebna tudi ustrezna omrežja. V šolah bi morali ustvarjati zdravo vzdušje, dobro sodelovanje. Uvajati moramo ukrepe za izboljšanje življenjske kakovosti in pa za odpravo stigmatizacije in izključevanja. Zato je potrebno spodbujati tudi senzibilizacijo prebivalstva. Rad, eh, bi zahva, rada bi se zahvalila vsem kolegicam in kolegom, ki so obogatili moje poročilo in kom Evropske komisiji. Rada bi še enkrat povdarila, da pomeni duševno zdravje zelo veliko prioriteto. Hvala lepa. Najlepša hvala, gospa, gospod komisar, izvolite. Hvala predsedujoči, spoštovani poslanci. Čestitam Evropskemu parlamentu in poročevalki Campaci za to poročilo na lastno pobudo o duševnem zdravju. Okay poročilo pravilno povdarja velik vpliv, ki ga ima duševno zdravje na splošno dobrobit, na socialno kohezijo, na izobraževanje. Dejstvo, da parlament sprejema to poročilo samo dve leti po resoluciji, ki se je odzvala na zeleno knjigo komisije, dokazuje, kako nujni so dodatni ukrepi na tem področju. Po mojem mnenju imamo razloge za optimizem. Več je osveščenosti glede pomembnosti duševnega zdravja v vseh sektorjih, če primerjamo za nekaj leti nazaj. To je očitno iz velike podpore za eh, konferenco komisije eh, na visoki ravni, ki se je ukvarjala z duševnim zdravjem in dobrim počutjem. Številne države članice so še vedno eh, v procesu revidiranja strategij za boj proti duševnim boleznim oziroma vzpostavljajo akcijske načrte naprimer na finskem in v, eh, na mačarskem. To je bilo vključeno tudi v šolske učne načrte v Združenem kraljestvu. Sedaj to učijo v številnih šolah. Za delodajalci se vedno bolj zavedal povezave med dobrobitjo delavcev in produktivnostjo. CSR je celo eh, izdala cel skupek orodij o dobro, do, dobrem počutju na dnev, eh, delovnem mestu. Vendar pa sedaj še ni razloga za samozadostnost oziroma samozadovoljstvo. Veliko še potrebno narediti. Veliko bo tvegan zaradi trenutne gospodarske krize. Države članice bi lahko zato zmanjšale proračune oziroma proračunske postavke, ki so namenjene duševnemu zdranju in, in bi lahko tudi uh, zmanjšala sredstva za službe, ki se s tem ukvarjajo. Ne gotovost delovnega mesta, negotovost glede prihodkov ter eh, rastoča brezposelnost predstavljajo nove grožnje za duševno zdravje ljudi. V naslednjih dveh letih bo komisija organizirala celo vrsto tematskih konferenc o petih prioritetah pakta o duševnem zdravju. To bo tekalo v sodelovanju z svetom in z državami članicami. Prva konferenca o stigmatizaciji bo organizirana v okviru češkega predsedstva maja letos. Prva tematska konferenca eh, o mladini in duševnem zdravju bo potekala eh, septembra v Štokholmu v sodelovanju z švedskim predsedstvom. Tretja tematska eh, konferenca o depresiji in o samomorih bo organizirana na Mačarskem. V prvem delu leta 2010 bo špansko predsedstvo gostilo konferenco o mentalnem zdravju starejših ljudi. Prav tako smo v stiku z državami članicami v povezavi z dvema nadaljnima konferencama o, duševnem, o duševnem zdravju, ko gre za duševno zdravje na delovnem mestu in boju proti socialni izključenosti. Poročilo eh, podnuja kar nekaj konkretnih predlogov in to bo prispevalo k nadaljnim razpravam na tem področju. Poročilo povdarja pomen duševnega zdravja v Evropski uniji, prav tako pa kaže na to, da obstajajo številne priložnosti za nadaljne ukrepanje na področju duševnega zdravja in to na evropski ravni. Eno izmed priporočil je to, da bi vzpostavili strukturo za nadziranje izveljave eh, izvajanja pakta za duševno zdravje in dobro počutje. Gotovo bo temu paktu dodana urednost, če ga bomo redno revidirali. Resno bomo razmislili o tem, kako lahko takšno idejo najbolje prelijemo v prakso. Naj se še enkrat zahvaljujem Evropskemu parlamentu in eh, poročevalki za to odlično poročilo z resnično pomembnimi priporočili. Hvala. Hvala lepa. Gospod komisar, glasovanje bo potekalo jutri o pol enajstih. Kot ste videli, verjetno smo malo zmanjšali osvetlitev v dvorani. To zato, verjetno, da bi privrčevali. Ampak to je tudi dobro, kajti sedaj imamo poročilo gospoda Gjurka v zvezi s spremljanjem nacionalnih akcijskih načrtov za energetsko učinkovitost.